pomankanju sredstev za program pomoči sirskim beguncem v okviru svetovnega programa za hrano. Gospod Bela Vedova dobi besedo v imenu predsedstva. Hvala lepa. Spoštovani poslušalci, Evropska unija je največja donatorka humanitarne pomoči na svetu. Bilateralna pomoč držav članic prav tako predstavlja pomemben delež teh prizadevanj. Države članice so same plačale skoraj milijardo in pol uh, evrov humanitarne pomoči vse od začetka sirske krize v začetku leta 2011. In to poleg uh, več kot 600 milijonov evrov humanitarne pomoči, ki prihaja iz uh, proračuna Evropske unije. Evropski parlament dobro ve, da je svet skupaj s parlamentom ravno odobril predlog spremembe proračuna za leto 2014, ki predvideva še 250 milijonov evrov v proračunu za eh, humanitarno pomoč. Večina tega zneska predstavlja odziv na sirsko krizo in jasno, kaže našo zavezo humanitarne pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo, zlasti tistih, ki jih je najbolj prizadela kriza v Siriji. Včeraj je svet sprejel sklepe o situaciji v Siriji in izrazil je uh, resno skrb zaradi pomankanja financiranja. Ni bilo ustreznega odziva na poziv Združenih narodov za leto 2014 in zato je prišlo do zaustavitve, začasne ukinitve pomoči sirskim beguncem iz svetovnega programa za hrano. Mednarod, mednarodno skupnost pozivamo naj okrepi Eh, svoja prizadevanja v luči prihajajoče zime in naj okrepi svoj odziv v letu 2015. Um, ehm, eh, Glavne donatorke so se nemudoma ozvale na ta poziv svetovnega programa za hrano. Nizozemska, Nemčija, Irska, Belgija so skupaj eh, prispevala več kot 14 milijonov dolarjev in poleg odziva komisije to pomeni, da je odziv komisije, da je skupni odziv Evropske unije na ta problem skoraj 20 milijonov evrov tem smo za, uspeli zapolniti primankljaj denarja svetovnega programa za hrano in uh, eh, 4,5 eh, milijonov sirskih beguncev bo sedaj dobilo pomoč. Na ta način se bomo lahko soočali z problemom uh, sirskih beguncev, številni so morali zapustiti Sirijo, Sirijo brez uh, svojih osnovnih um, um, brez svoje osnovne lastnine. In zato bi bilo nespremljivo, da ne bi pomagali tistim, ki so izgubili vse eh, v svetu, skupaj z državami, članicami in komisijo, eh, koordiniramo naš odziv na to hudo krizo. Istočasno moramo zapolniti vrzeli v skupnem financiranju. Poleg tega želim. Uh, poudariti, da so države članice Evropske unije največje donatorke v svetovni program v, za hrano. Evropska unija je letu, za leto 2015 že predvidela 150 eh, milijonov evrov za to organizacijo samo kot odziv na sirsko krizo. Eh, svetovni program za hrano je eden izmed naših glavnih partnerjev, ko gre za humanitarno pomoč in izvajanje leti. Evropska unija in pa države članice poznamo dolgo tradicijo sodelovanja za tem programom. Skupaj z to organizacijo bomo zagotovili ustrezne ukrepe, tako pri načrtovanju, kakor tudi pri financiranju. Ne smemo dopustiti, da bi spet prišlo do takšnega primankljaja, kot uh, smo mu bili priča sedaj. Hvala lepa za vašo pozornost. Dank, hvala, gospod minister Dela Vedova. Hvala tudi za to, da ste upoštevali našo časovno stisko. Sedaj pa gospod komisar Stiljanidis. Very much, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, dragi kolegi. Hvaležen sem za to priložnost, da lahko spregovorim v zvezi s to pomembno temo. Brez dvoma sirska kriza predstavlja nekaj nevidenega, tako glede iz, velika, iz vidika humanitarnih posledic, kot tudi iz vidika finančnih posledic takojšna, takojšen odziv mednarodnih donatorjev je temeljni pogoj za to, da se prepreči še nadaljne poslabšanje situacije. Celovit odziv na krizo ne more temeljiti na naših običajnih proračunih. Skupaj moramo sodelovati zato, da bomo pripravili močan odziv Evropske unije. Imamo kolektivno odgovornost, da se z vsemi sredstvi borimo za doseganje tega cilja. Odločitev za zmanjšanje sredstev za pomoč eh, eh, sredstev v okviru programa za hrano je strategija našega časa. Rad bi spostavil, da je Evrops se Evropska unija kot celota odziva na potrebe zaradi krize v Evropi. Eh, Siriji. Odzvali smo se tudi na ta zmanjšanje eh, svetovnega programa za hrano. Izrazil bi rad zahvalo za podporo strani parlamenta v tej krizi. Evropska unija je tu zagotovila odgovor na uh, sirsko krizo. 3,1 milijard evrov smo zagotovili za to pomoč. Od tega 681 milijonov prihaja iz proračuna za humanitarne zadeve Evropske unije. Za, 200, en, za 120 milijonov evrov, ki jih zagotavljamo za mirovne operacije v Siriji in sosednjih državah. Svetovni program za hrano je naš drugi največji humanitarni par partner za UNHCR-om. V celoti smo zavezani naši eh, mu partnerstvu v svetovnem programu za hrano. Gre za nujno uh, ukrepanje in dodelili smo nadaljne 5,5 milijonov evrov za sirske begunce. S tem zneskom smo naše financiranje za 2014 povečali na 18 milijonov evrov. Uh, poleg 61 milijonov, ki so bile dodeljeni v decembru 2013. Še naprej si bomo prizadevali mobilizirati dodatne vere. Ni na ključje, da je pred nekaj dnevi tako svetovni program za hrano in Eh, izrazil zahvalo Evropski uniji za um, podporo. Res je, da ima svetovni program za hrano daleč največje potrebe v tej krizi in ocene so, da naj bi bilo to 1,8 milijard evrov v letošnjem letu. Ta znesek gre preko 1,6 milijard evrov UNHCR-a približno le 60 odstotkov teh potreb pa so pokrite iz uh, tega financiranja in to je zelo velik problem. Žal, svetovni program za hrano je le eden od partnerjev, ki pot, nujno potrebuje financiranje. Zato smo večkrat opozarjali skupnost donatorjev, da je treba tu uh, pokriti to vrzel v financiranju. Sirija je največja kriza, s katero se soočamo, ni pa edina. Pomislite na Irak, na Južno Afriško republiko, Južni Sudan in tako naprej. Vse te krize so proračune za humanitarno pomoč raztegnile preko vseh meja. Seveda nikoli ne bo dovolj denarja za to, potrebujemo bolj stroškovno učinkovite in usmerjene ukrepe humanitarnih partnerjev. To velja tudi za svetovni program za hrano. Letos bomo zaključili z 165 milijoni evri humanitarne pomoči za sirsko krizo. To je že manj kot 350 milijonov evrov, ki smo jih uspeli mobilizirati leta 2012. Prihodnje leto bo financiranje komisije le še 100 milijonov evrov. Potem pa bo tu zagotovljeno k malu tudi dodatno financiranje. Izkoristimo vse možnosti, ki jih imam, da bom lahko to dosegal. Ampak moja prizadevanja Samo moja prizadevanja žal niso dovolj. Potrebujemo močno kolektivno ukrepanje za prihodnje leto. Pričakujemo potrebe 7,2 milijard evrov za sirsko krizo, že samo za sirsko krizo. To je bistveno povečanje v primerjavi za rekordno številko 6 milijard evrov za letošnje leto. Sirska kriza ostaja glavna prioriteta v prihodnih letih. Cela regija čuti vpliv te krize, zato moramo najti način za povečevanje tega financiranja, zato da bo ostalo trajnostno, drugače bo to samo kratkoročna rešitev. Moramo tu doseči dolgoročen pristop. Še naprej moramo izpolnjevati svoje zaveze ne gre samo za moralno dožnost, gre tudi za vprašanje življenja in smrti za milijone sirskih beguncev. Kot veste, je pred nekaj dnevi potekala misija, s katero sem se vrnil z eh, visoko predstavnico Morgerinijevo in z Johannesom Hanom. Obiskali smo tudi eh, begunske tabore ob sirski meji. Situacija tam je grozljiva. Pomankanje um, sredstev za pomoč hrani bo povzročila še večjo katastrofo in moramo si prizadevati, da bomo to preprečili. Konec koncev pa je za sirsko krizo potrebna politična rešitev. Posebni odposlanec Združenih narodov ima našo popolno podporo glede tega. Gre za podporo, ki so jo včeraj tudi potrdili sklepi sveta. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospod komisar Stiljanides, kolegice in kolegi. Nadaljujemo z razpravo. Časovna stiska je sedaj postala še večja. Zaradi tega prosim, da mi oprostite, če bom dokaj strogo eh, nadzoroval čas. Kolega Štir, za eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Vse te štiri leta eh, Eh, kolikor traja oboroženi konflikt v Siriji, smo večkrat v tej hiši slišali in govorili o tem, kako da gre za največjo humanitarno krizo, s katero se danes sooča eh, svet. 14 milijonov ljudi v Siriji nujno potrebuje humanitarno pomoč, 5 milijonov ljudi, milijon 700 tisoč beguncev v sosednjih državah, eh, ki so bili udeleženi v svetovnem programu za hrano, vendar pa pomank, je tu pomankanje finančnih sredstev. To, kar je morda pozitivno, pozitivno je, eh, da eh, so, eh, bi bila sredstva čimprej zbrana, da bi ta program lahko nadaljevali. In naš komisar Stiljanides je takoj najavil dodatno finančno pomoč za ta prog program. EU e je pravzaprav izpolnila v roku vse obveznosti, uh, Eh, napram tem programu, kajti imeli smo različne dezinformacije glede dolgov eh, v tem programu. Evropska unija je temu namenila sredstva in eh, tudi to pravzaprav udarja pomembnost pravočasnega plačila sredstev za humanitarno pomoč, kajti na dat način rešujemo človeška življenja. Prav tako pa je treba posvati tudi druge mednarodne partnerje, da prevzamejo večjo odgovornost pri financiranju humanitarne pomoči. Reševanje humanitarne krize v Siriji Eh, mora biti prvotno usperjeno v vzroke in najti treba politično rešitev, vendar pa v omestnem času mi enostavno ne smemo zaostajati pri nudenju humanitarne pomoči. Hvala. Danke, kolega Hvala, kolega Stier. Kolega Neusser za dve minuti. Eh, gospod predsedujoči, gospod eh, komisar, spoštovani gospod minister. Eh, vsi politiki želijo hitro nuditi zelo veliko pomoči sirskim beguncem, primankuje pa denarja in ta program za hrano ne more pravzaprav um, zadostiti svojim obveznostim, vrčujejo pri hrani. Uh, Eh, in vsi svarijo pred eh, smrtjo in revščino. Navedel bom samo primer. Nemška zvezdna vlada. Eh, moja stranka sodeluje v tej vladi. Pravijo, da je to stoletna katastrofa. Pravilno ste slišali, katastrofa stoletja. Dežuje, potem pride mraz in potem sledi smrt. Ni pomankanja sočutja, ni pomankanja dramatike. Ampak kaj nam koristi ta patos in dramatika, Če, ko vidimo treznost števil, kajti gole številke so zelo jasne. Proračun za humanitarno pomoč se krči že od leta 2013. Proračun je eh, kronično in tudi namenoma strani držav članic podfinanciran. Eh, imamo goro neplačanih računov eh, in to ne govorim zato, ker je pred nami Božič, ampak mislim, da moramo odpreti mejo, odpreti moramo srca, države članice pa morajo odpreti svoje denarne mošničke. Hvala. Hvala kolega Neuser. Za eno minuto, kolega karski. Jeden z najkrwawszych konfliktów ostatnich dekad, jakim. Hvala. To eden najhujših konfliktov v preteklih desetletjih je vojna v Siriji. Na tisoče ljudi je mrtvih, na sto tisoče je moralo pobegniti iz svojih domov. Če si pogledamo tudi mesta, ki so znana iz eh, Biblije, niso tam le umorjeni kristijani, ki so tam živeli več tisoč let, ampak tisti, ki so, morali, ki so preživeli, so morali pobegniti. Več milijonov ljudi je pobegnilo iz države, več milijonov je eh, beguncev znotraj države in več milijonov od tega je, so otroci. In Povedano je bilo, da se bo, zma, da se bo zmanjšalo financiranje v okviru svetovnega programa za hrano. Torej, um, denar se je zbiral samo z javnimi sredstvi. Gospe in gospodje, storimo, kar se da za te begunce, zato da ne bodo več trpeli zaradi te vojne. Hvala. Hvala, kolega Karski. Sedaj pa kolega Telička za minuto in pol. Uh, gospod predsedujoči, gospod minister gospod komisar. Eh, najprej se moram upravičiti, ker bo moral takoj po mojem prispevku eh, vas zapustiti zaradi pomembnega eh, dokumenta, o katerem bomo glasovali jutri. Sem bil eden od pobudnikov današnje razprave in veseli me, da se je komisija hitro odzvala, vendar me še vedno skrbi, kaj ti mislim, da je prekinitev pomoči za hrano ne le škodljiva, ampak mislim, da je to kar kaznivo dejavni, kriminalno dejanje, če upoštevamo, v kakšni situaciji se nahajajo begunci. Bojim se, da bomo čez nekaj mesecev v podobni situaciji. Razumel sem, da ste se tega zavedli. Prosim pa bi vas, da ste s močjo te, uh, našega parlamenta tudi odločni da boste zahtevni do naših partnerjev. Ne govorimo le o beguncih, govorimo o situaciji v sosednjih državah, kjer vidimo, da eh, gospodarstvo probada, socialni sistem, eh, oskrba z vodo in tako naprej. Vse to se, se suva. Več kot milijon eh, beguncev je samo na meji z Libanonom. Gre za resno situacijo in moramo posvetiti pozornost tej temi v prihodnosti. Imeli boste našo podporo in naše pričakovanja pa so velika. Hvala. Hvala, gospod kolega Telička. Za minuto in pol dajem besedo kolegu Frigosonosu. Gospod predsedujoči, vojna v Siriji je več kot tri milijone ljudi eh, prisilila, da so zbežali v druge države. Mnogi so prišli v Evropsko unijo. Eh, po pozivu eh, svetovnega programa za hrano je bilo zbranih 88 milijonov dolarjev. Šest od tega jih je dala na voljo Evropska unija. Po drugi strani pa Evropska unija ustraja na spoštovanju Dublinskega sporazuma eh, in to je proti tem ljudem. Mi eh, imamo eh, tak azilni sistem v Evropi, to je umetni sistem, nečloveški sistem in zato se begunci ustavijo v Grčiji in v in Italiji, vendar pa te dve državi beguncev dejansko ne moreta sprejemati. Eh, tudi, če dobijo azil in kljub temu ne bodo imeli dobrih življenjskih pogojev. In eh, kljub temu so kršene njihove pravice, kajte v teh državah je toliko beguncev, da to sploh ni mogoče delati drugače. Zaradi tega želimo eh, pravičen sistem razporejanja. Eh, imamo države severa in to so praktično ciljne države beguncev in sedaj so pozvani, da dokazešejo ali dejansko spoštujejo načela pogodbe ali ne. Eh, hvala, eh, gospod kolega Krisogonos. Eh, sedaj pa kolega Smith za eno minuto. Uh, uh, gospod predsedujoči, kolegi komisar, zahvaljujem se za hitro ukrepanje, predvsem na to, da ste se odzvali na to krizo tudi zaradi pomankanja sredstev. Ima pa nekaj vprašanj. Ali mislite, da obstaja nek problem znotraj svetovnega programa za hrano, zakaj so zmanjšali uh, pomoč za hrano ali so bili enostavno um, tu preobremenjeni ali pa je prišlo do nekih notranjih problemov, eh, ki imajo take posledice. Potem me veseli, da ste se tudi podali z kolegi v to regijo. In eh, kot pravite, gre pri tej pomoči le za delno uh, rešitev, da potrebujemo pa politično rešitev. Nam lahko poveste kaj več tudi o koordinaciji, tudi med državami članicami in pa z vojaškimi uh, enotami, ki se tam nahajajo. Uh, in kako se lahko zagotovi tudi trajnostno politiko beguncev pri vseh državah članicah, kajti uh, politika nekaterih držav članic je drugačna kot pri drugih. Hvala. Fontulis. Hvala, kolega Smisel. Sedaj pa kolega Fontoli za eno minuto. Gospod predsedovoči, kolegice in kolegi. Uh, Eh, ustavitev eh, tega svetovnega programa za prehrano je katastrofa, eh, kaj ti begunce manjka tisto nujno, kar je potrebno za preživetje. 1,7 milijonov beguncev imamo v sosednjih državah in trudijo se, da bi prišli v Evropo, kaj ti to je za nje obljubljena dežela in evropske države so že izrazile svojo zaskrbljenost in želijo, da mednarodna skupnost stori še več. Vendar pa kdo nosi odgovornost za to? Eh, kdo je begunce prisilil za to, da zapustijo svojo deželo? Eh, velike sile z pretvezo demokracije eh, poskušajo usiljevati svojo politiko. Evropa in Združene države eh, so odgovorne za Irak, za Sirijo, za Libijo. Eh, po vsot je nastala katastrofa, kaos in begunci pač poskušajo priti nekam drugam, vendar jim to pogosto ne uspeva. Eh, kolega Milan Mon. Eh, hvala, eh, gospod predsedujoči, hvala, gospod komisar, za informacije, ki ste nam jih dali 9. december in svetovni program za hrano je nudil pomoč mnogim beguncem iz Sirije. Eh, in v eh, prihajajočih mesecih pa to pomeni, da bomo lahko imeli podobno situacijo. Zaradi tega bi se morala skupnost narodov močneje zavezati za to, Eh, da bi upoštevala potrebe eh, teh serijskih beguncev. Po drugi strani, ko ste, gospod komisar, rekli, da se moramo potruditi za to, da bi našli neko politično inkluzivno rešitev. Eh, pri prvih pomembnih korakih pa gre za to, da se zmanjša nasilje. In v tem smislu je mogoče doseči to, kar je bilo predlagano v Združenih narodih, da se ustavijo sovražnosti, da, da ni več teh lokalnih sovražnosti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 kaj ti napadajo jih režimske čete, pa tudi teroristične grupacije v regiji. In zato je zelo pomembno, da sosedne države in druge mednarodni deležniki vplivajo eh, na to, da bi se ta konflikt eh, končal. Evropska unija je bila bistveni akter. To ste povedali, gospod eh, komisar, tu omenjam humanitarno pomoč, pa tudi politično rešitev za ta konflikt. Hvala. Kolega Fronculika. Predsedujoči, gospod komisar, gospod minister, civilna vojna v Siriji je ena največjih tragedij v tem desetletju in eh, konca še ni na vidiku. Ob tem grozvitem nasilju na tisoče ljudi umera, na milijone ljudi je preseljenih ali pa se zatečejo v sosednje države, hkrati pa je pomoč eh, premajhna. 1,7 milijonov evrov je v vseh sosednjih državah, Libanonu, Egiptu in tako naprej in ljudje so vključeni v program po, eh, za hrano. In mi tem državam sedaj ne eh, zagotavljamo primernih finančnih eh, sredstev in pa solidarnosti in to so države, ki so na široko odprle svoja vrata. Eh, ne smemo tu uh, zadrževati sredstev pri tej krizi, ki se dogaja v Siriji in v sosednjih državah. Javna mobilizacija, vključno z zasebnimi donatorji, morajo biti tisti, ki se odzovejo na to krizo, ampak to ne more biti trajna uh, rešitev. Države članice morajo tukaj razvizati mošničke. Begunci so bili prisiljeni zapustiti domove in živijo v taboriščih, trpijo zaradi eh, pomankanja hrane in mraza in so odvisni od mednarodne pomoči in preživeti teh ljudi je bistveno in to mora biti naša prioriteta. Danke, kolega Hvala, kolega Fronculika. Za eno minuto, kolega Precel. Gospod predsedojoči, gospod in gospodje, Tragično je, da svetovni program za hrano eh, prekinja svojo pomoč v Siriji. To je popolnoma jasno, eh, da ima Evropska unija odgovorno za to, da se ta program lahko nadaljuje. In sicer to velja tako za države članice, kot tudi za Evropsko unijo, da morajo mobilizirati nadaljne vire. Vendar pa moramo eh, sprejeti na znanje, da brez političnega vplivanja tudi Evropske unije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 Eh, da se odpirajo meje in eh, denarni mošnički. Gre za to, da se lotimo eh, vzrokov in tu morajo svojo odgovornost prevzeti tudi arabske države, kajti nimajo samo denarja, ampak imajo tudi religiozno, ideološko odgovornost. Kajti problem v Siriji, ki ga doživljamo tam in v regiji, to je pravzaprav islamizem in ne gre, da bi o tem samo govorili, proti temu se je treba boriti. Hvala, kolega Prec, za eno minuto. Sedaj dam besedo kolegu Narto. Eh, hvala, eh, gospod eh, predsedujoči. Čestitke za hiter odziv za svetovni program za hrano. To je dejansko nekaj temeljnega in dejansko odobravamo to delovanje. Torej, 5 milijonov evrov, ki se bodo pridružili sredstvom iz preteklosti, eh, vendar pa je temeljni problem, to je pomankanje spoštovanja obveznosti, eh, ki so jih prevzele vlade Evropske unije in države članice, kajte ni možno, da parlament in eh, komisija Ehm, da se stalno angažirata in da se stalno eh, borita za svetom Evropske unije. Zaradi tega vas prosimo, da naredite nekaj reda pri vladah in eh, če nekaj obljubijo, se morajo tega tudi držati. Eh, hvala, kolega Nard, sedaj pa kolegica Arnautu. Monsieur le Président, mes chers collègues, la situation... De... Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, situacija beguncev, ki so zbežali pred vojno v Siriji, je alarmantna eh, tudi v sosednjih državah. Zlasti upozarjam na situacijo eh, krščanskih sirskih beguncev v Libanonu. Eh, Zlasti ti eh, prihajajo iz Homsa, iz drugih eh, regij eh, in od vsega začetka so zbežali zaradi tega, ker jih je bilo strah nasilja IS milic, ki so požigali hiše in morili ljudi. In podpisali so tudi izjavo, da se bojo represali sirske vlade, in eh, vojaški begunci eh, so eh, prav tako med temi ostalimi begunci. In čas bi bil, da države članice pozovejo ZN, da se konča ta diskriminacija napram krščanskim sirskim beguncem. Hvala, kolegica Arnauto, sedaj pa kolegica Valenciano. Hvala, predsedojoči in sicer bi uh, je videti tako kot, da eh, se ničesar ne dogaja, tudi ne, da nič ne storijo tudi združeni narodi. 1,7 milijonov uh, beguncev, to je toliko, kot ima Dunaj prebivalcev. Uh, Eh, predstavljamo si, da ljudje tam ne bi imeli nič za jesti, da ne bi imeli stanovanj in eh, prav gotovo eh, so taki ljudje potrebni podpore, zato se je potrebno mobilizirati. Ampak tu pri tej krizi pa se govori o tem, da enostavno ni mogoče več naprej, da se poziva vlade, da spremejo svoje obveznosti in storiti je treba veliko več, kot smo storili do sedaj najbogatejše države bi morale prevzeti več bremena eh, za te begunce, ki bežijo iz eh, držav, kjer so velike težave, iz eh, različnih držav in kapacitete sprejema niso neskončne. Mi moramo tem ljudem pomagati in 130 tisoč sirskih beguncev bi morale razvite države sprejeti. Naprimer, Eh, Libanon, Turčija je prav tako sprejela begunce, tudi Brazilija, mi v Evropski eh, uniji moramo tudi ukrepati. Situacija ni rešena, vendar jo potrebno hitro rešiti. Gospod komisar, imate našo podporo, da še naprej delujete tako odločno in še naprej podpirate te ljudi. Hvala. Eh, hvala, kolegica Valenciano. Sedaj pa kolegica Čitnjensk. Ďakujem veľmi pekne. Od roku 2011... Hvala lepa. Od leta 2011 Na milijone civilistov trpi v Siriji zaradi oboroženega konflikta. Otroci, ženske, vsi ljudje morajo bežati svojih eh, domov in ena tretjina jih je morala zapustiti državo. Ljudje so izgubili streho nad glavo, delo in dostop do nujnih eh, osnovnih potrebščin, do hrane, obleke in tako naprej svetovni program za hrano tu igra ključno vlogo pri pomoči beguncem žrtev teh grozne vojne. Del te pomoči pa je bilo treba sedaj ukiniti zaradi pomankanja sredstev, zato so se številni sirski begunci znašli še v hujših življenjskih razmerah in v velikem mrazu. V prihodnosti moramo preprečiti, da bodo ti ljudje ponovno trpeli zaradi mraza in negotovosti. Pri tem moramo ustrajati. Hvala. Hvala, kolegica Četnjanska. Kolegica Toja ni v dvorani. Potem pa sledi kolega Kan za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Pomoč je zelo dobrodošla. Že četrto zimo traja ta kriza in pomankanje sredstev pri um, programu za hrano bi imelo hude posledice. Ta kriza je humanitarno pomoč privedla do uh, skrajnosti, do skrajnih meja, kljub temu pa potrebe po pomoči rastejo. Zato ne moremo le stremiti k temu, da se viri boljše izkoristijo financiranje mora biti glavna prioriteta. Še nujne pa je, da se tudi odpravijo uh, korenine vseh težav. Če bi mednarodna skupnost že prej eh, sodelovala pri spopadu z brutalnim Asadovim režimom, potem situacija ne bi tako um, zašla. Tudi kar se tiče ISIS-a, se je treba ustrezno odzvati. Danes pa se moramo spopasti tudi za humanitarno krizo in naša moralna odgovornost je, da pomagamo tem beguncem. Hvala. Hvala kolega Kan za minuto in pol. Kolega Lopez. Sirija že nekaj let trpi zaradi te državljanske vojne in trpljenje ni znosno na tisoče mrtvih, na milijon ljudi, ki potrebujejo pomoč, polovica je otrok, več milijonov notranjih beguncev in veliko, ki jih mora tudi v druge sosedne države in kar nekaj jih je tudi zaprosilo za azil v Evropskem uniju. Tu gre za sistematično kršitev človekovih pravic, uporabljajo se zaporablja se orožje, kemično orožje in to ni sprejemljivo. To je verjetno največja humanitarna katastrofa na celem svetu, kar pa počnemo, pa ni dovolj. Evropski parlament bi danes mogel izreči štiri jasna sporočila. Prvič, to je grozljivo, da je tukaj v svetovnem programu za hrano zmanjkalo 1,7 milijonov evrov in da je bilo to umaknjeno v preteklih eh, mesecih. In Ja, Asad ne bo nikoli naš partner, vendar pa ima veliko pliv um, ehm, v tej regiji. Uh, treba je podpirati humanitarne pobude v tej regiji in hkrati je treba. Uh, pogovorec je bil prekinjen. Hvala lepa. Sedaj pa smo zaključili seznam govorcev. Prišli smo na um, postopek, ko imite pozornost predsedujočega in besedo ima gospod Kaputo. Gospod predsedujoči, svetovni program za hrano uh, je beguncem razdelil veliko hrane in jih eh, ščitil pred smrtjo zaradi lakote in eh, zime. To ni pomembno le za begunce, ampak gre tudi za to, da se podpre države gostiteljice in njihovo gospodarstvo pomoč, torej pozitivno vpliva na celo regijo in Evropska unija mora nuditi dodatne spodbude za ta program in spodbuditi skupnost narodov, da prispevajo svoj delež. Evropska unija mora izkoristiti tudi druge strateške instrumente za to, da lahko zagotovi finančno pomoč tudi sosednjim državam. Zahvaljujem se svetu in visoki predstavniki za zonanjo politiko za to, da si prizadevajo za rešitev sirske krize, potrebujemo konkretno pomoč za begunce, hkrati pa je treba mednarodno skupnost narodov pripraviti do tega, da bodo tudi vlekli za to a, vrvjo. Hvala lepa, sedaj pa gospa Skrakela, Ska Kelar. Vielen Dank. Menschen Hvala lepa. Ljudje umirajo za lakoto, ker države in tudi države članice ne upoštevajo svoje finančne pomoči. Tudi po novem pozivu svetovnega programa za hrano. Nekatere države članice ne dajo nič, nekatere dajo premare. Tu pa gre za begunce, gre za ljudi, ki potrebujejo pomoč. In konflikt v Siriji ni šele včeraj presenetljivo. Eh, nastal in tudi zima se ni kar nepričakovana pojavila pred vrati. Ne moremo čakati, da bo nekoč, nekdaj bila politična rešitev za ta konflikt. Ukrepati moramo zdaj. Sosedne države Sirije sedaj uh, ponujajo zelo veliko pomoč in ne moremo čakati na kasneje, kajti ljudje trpijo zdaj in ne morejo kar čakati na politično rešitev. Treba je ukrepati zdaj, tudi sosednjih držav ne smemo na cedilu, pustiti na cedilu, niti ne smemo beguncev pustiti na cedilu. Hvala lepa, hvala tudi, da ste upoštevali čas. To sta bila edina dva kolegica in kolega za naš postopek. Sedaj pa dam besedo komisiji eh, gospodu Silidisu. Thank you very much. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se. Zahvalil za vaše prijazne besede in tudi za vaše pomislike in skrbi. Čutim vašo podporo in za to podporo se vam zahvaljujem. za podporo pri tem težkem delu. Zaključil bi s tremi jasnimi sklepi naše razprave. Najprej ponavljam, kriza, o kateri danes govorimo, je brezprecedenčna. Tako iz vidika humanitarnih posledic za milijone ljudi, in seveda glede finančnih posledic. Gre za krizo, ki je, ima hude posledice tudi za Evropo in za nas. Celovit odziv na to krizo ne more temeljiti na naših običajnih proračunih. To je žal jasno. ko ste že povedali, je potreben odziv Evropske unije. Imamo kolektivno odgovornost, da se borimo z vsemi sredstvi, da to omogočimo in moramo spoznati, da če ne bomo dovolj investirali v tej regiji, potem bodo posledice občutne daleč čez meje te regije. Zagotovo. Drugič počnemo vse, kar se da v Evropski komisiji in skupaj z državami članicami, da se učinkovito odzovemo. Evropska unija kot celota je vodila mednarodni odziv na humanitarno krizo. Smo vodilni donator in ostati moramo vodje v zvezi s tem. Tretjič, humanitarni odziv ne more obstati sam. Tu gre za globoko krizo, ki zahteva integriran odziv v tesnem sodelovanju z razvojnimi akteri in nacionalnimi oblastmi. Z razvojnimi kolegi že sodelujemo, zato da bi bolje vključili tudi uh, humanitarno pomoč z drugo pomočjo. In spet potrebujemo načine, da podkrepimo našo finančno pomoč. Sirska kriza zahteva, kot ste povedali, politično rešitev. Žal, humanitarne težave potrebujejo politično rešitev in humanitarno pomoč, ki pa je zelo nujna. Močno si moramo prizadevati skupaj z vsemi upletenimi akteri, da dosežemo ta zelo težek cilj. Prepričan sem, da naša podpora kot Evropska unija povodi posebnega odposlanca Demisture, je bistvena je in je v veliko pomoč. Hvala za vašo pozornost in veselim se našega nadaljevanja sodelovanja pri tem zelo težkem delu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo svet. Hvala, gospod predsedojoči. Eh, gospa predsedojoča, spoštovane poslanke in poslanci, zahvaljujem se za to razpravo, zahvaljujem se tudi komisarju za njegove jasne besede. Ni Ne moremo reči, da bi bilo preman, premalo angažmaja strani Evrope za reševanje humanitarne krize in za zosimanje za begunce. Več kot 2,2 milijard evrov smo že od samega začetka dali za pomoč in smo tudi največji donator v okviru svetovnega programa za hrano in jasno podpiramo vse, kar se počne za begunske za sirske begunce in tudi naš poziv za nujnost je to spe, eh, tudi spet pokazal. Države članice bodo skupaj s svetovnim programom za hrano zagotovile, da bodo razpoložljiva sredstva čim bolj učinkovito koriščena in da se bodo lahko izkoristila tako, da se določijo primerne prioritete, ki so nujne na tem področju. Prepričan sem, da bomo lahko skupaj to tudi uresničili. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, s tem je razprava zaključena.